plenarni dvorani. Šlo je samo za vajo. Tako da je to zelo dobro, da smo se sedaj lahko ponovno sestali. Prva točka na dnevnem redu je eno od obeh poročil gospoda Rabkaja o zaščiti imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskiča. Tukaj ne bo postopka za pritegnitev pozornosti v tej razpravi. O tem smo se dogovorili s predsedniki političnih skupin. Razprava je odprta in prvi govorni je gospod Bernhard Rapkaj kot poročevalec. Hvala lepa. Dovolite mi, da povem par besed o prejšnji točki na dnevnem redu. In sicer O imuniteti gospoda De Magistrisa, tudi tam sem poročevalec. Rad bi povedal, da skladno z dnevnim redom ni predvidena razprava pri tem. Samo glasovali bomo. Rad bi tudi povdaril, da tam govorimo samo o enem postopku, medtem ko bomo o, o ostali postopki govorili takrat, ko bomo dobili stališče gospode Magistrisa. Sveda to drži. In to bi bilo res treba pojasniti v miru. Torej, nobena politična skupina ni zaprosila za razpravo pri poročilu uh, o imuniteti poslanca demagistrisa. De Tako, kot je rekel gospod Rabkaj, bomo o tem zgolj glasovali. V primeru gospoda Uspaskiča pa je skupina Alde prosila za razpravo, zato imamo danes to razpravo. Primer je, da je magistrica, pa ni bilo takšne prošne za raz, razpravo. Kot sem vam povedal prej, gospe in gospodje, bo primer, bomo od primeru de magistris uh, samo glasovali. In sedaj nadaljujte. Hvala, hvala, gospod predsednik. To sem želel pojasniti, zato ker kolegi so spraševali o tem sedaj pa o zaščiti imunitete in privilegijo gospoda Uspaskiča. On v bistvu te imunitete sploh nima, kajti parlament je 7. septembra 2010 že to odvzel, torej bo torej pred letom dni, več kot letom dni, torej odzel imuniteto temu poslancu in to še vedno velja. Gospod Uspaskič je prosil na podlagi novih dokazov, za katere pravi, da jih ima, da se mu ponovno vzpostavita imuniteta. Naj vam na kratko povem, kaj se dogaja. Litvanski organi so ga obtožili, kaj ti storil je kazniva dejanja od leta 2004 in 2006, ko je bil predsednik stranke, eh, sicer predsednik delovske stranke. Torej, v tem obdobju 2004 in 2006 ni bil član tega parlamenta, bil pa je član litvanskega parlamenta. Uh, In 2008 se mu je odzela imuniteta strani Litvovskega parlamenta. Potem pa je bil izvoljen Evropski parlament leta 2009 in je dobil ponovno imuniteto kot evropski poslanec. In to moramo sedaj pogledati. Mi smo pogledali, kaj bo povedal na dveh eh, zaslišanjih in to želim povdariti, kaj ti. Bilo je rečeno, da ni imel priložnosti, da bi pojasnil svoja stališča, predstavil svoj primer. Tako, kolegi, ne vem, ali je gospod Uspaskič kriv ali ne, ne vem, ali je nedolžen. On vedno trdi, da je nedolžen, ampak ne vem. Ampak to niti ni moja naloga, tudi ni vaša naloga, da bi odločali o njegovi krivdi oziroma nedolžnosti. Pravosodni organi v Litvi so tisti, ki bodo morali o tem odločati. Mi moramo odločati zgolj o tem, ali obstajata dva vidika, ki bi pomenila, da njegova imuniteta, ki jo ima kot evropski poslanec, bila ohranjena. To je pomenilo, da bi ga obravnavali tako kot vsakega drugega državljana. Mi smo pričani, da temu ni tako, kajti tukaj sta dve možnosti. Ena je, da na podlagi takšnega postopka ne dobi pravice izražati svobodnega mnenja kot član parlamenta, z drugimi besedami, da bi s tem uh, uh, kršili uh, svobodo uh, izražanja, ampak to niti ni povezano z kršitvijo kazenskega uh, zakona. Mi seveda lahko razmišljamo o teh različnih vidikih, ampak po zelo dolgem razmisleku, po dveh zaslišanjih in potem, ko smo tudi prosili litvanske ob, oblasti, smo gotovili, da temu ni tako. Vse, kar mi lahko storimo, je, da mu odzajemo imuniteto. Gospod Uspaskič ima seveda pravico to storiti, zato nas je eh, nastoži na Evropskem sodišču in nas prosi, da umaknemo to odločitev in da predložimo dokončno odločitev, dokler ne dobimo um, razsodbe sodišča. Prosil je torej za začasni odlog in obstajala naj bi nova dejstva, ki potrjujo njegovo stališče. Zato bo tudi umaknil to vlogo na sodišču. Vse, kar lahko storimo sedaj, je, da se celotne stvari lotimo po pravni poti, torej preko sodišča. On pa je umaknil svoj primer iz sodišča. Na to je sledilo še eno takšno zaslišanje, pogledali smo nove dokaze in prišli do sklepa, da tudi na podlagi teh novih rezultatov, mogoče kaj zadeva postopka v Litvi, je to relevantno, ni pa to relevantno glede vprašanja, ali mi uh, branimo ali odzajemo njegovo imuniteto. Poslušali smo ga kaj nam ima povedati. Večkrat smo razpravljali o tem vprašanju na številnih sestankih in prepričani smo, da ni nobenega drugega, nobene druge možne poti. Ne gre namreč za odločeno njegovi krivdi ali nedolžnosti, ampak o tem, ali ima privilegiran dostop. In tukaj je treba ugotoviti dejstva glede svobode političnega izražanja in spostaviti dejstva glede političnega preganjanja. In potem, ko smo to storili, lahko sedaj zgolj trdimo, da bo njegova imuniteta še naprej uh, eh, oduzeta oziroma da smo jo pre, eh, torej da bo, da bo še vedno stal brez imunitete. Hvala. Sedaj pa imeno političnih skupin. Najprej imeno skupine LS Tadeoš Svjevka. Ničonce. Hvala lepa, gospod predsednik. Sam sem tudi član odbora za pravne zadeve in sicer že sedem let. V tem času smo preučevali več ducatov primerov odzema imunitete. Kolede bi rad upozoril, tudi uh, Bernard Rapka je to že povedal, pa bi rad to še enkrat povdaril. Evropski parlament se razlikuje od ostalih evropskih parlamentov. Evropski parlament ima zelo jasna pravila glede imunitete svojih članov. Pravila zelo jasno pravijo, da se imuniteto lahko brani zgolj, če zadevni primer, če je zadevni primer povezan z mandatom osebe, kot, torej mandatom evropskega poslanca te osebe. Z vsem spoštovanjem do gospoda Uspaskiča, njegovega dela in članstva v Evropskem parlamentu, pa smo imeli res dolgo razpravo, tudi v skupini LS in mi sicer sočustvujemo z njim, to je ena stvar, ampak pravo in zakonodaja, to pa je nekaj, kar tukaj prevlada. In ker ta zadevni primer ni povezan z delom gospoda Ospaskiča v Evropskem parlamentu, ni nobenega opravičila, da bi se mu odzela imuniteta. Bernard Repkaj je predstavil zgodovino, podlago tega primera, sam pa bi zgolj opozoril, da pred večkom letom dni je Evropski parlament odzel imuniteto gospodu Ospaskiču. Tako da lahko sedaj zgolj razpravljamo, ali je ta odločitev bila prav ali ne. Mi mislimo, da je bila. Prost. Za skupino Alde, gospod kolega Graham Watson. Hvala lepa, gospod predsednik. Vidkor Usparhič je redek primer v Litvi. Je ruski govornik, ki je uspešen tudi v poslovnem svetu in politiki. Druge politične stranke, ki eh, se počutijo ogrožene nad njegovim uspehom, so začele proti njemu primer, ki se meni zdi podoben nekemu preganjanju. Izkoriščajo državo in eh, to, da bi nek, nek primer spremenile v kazansko preganjanje. Medtem, da si je odbor za pravne zadeve preoč, eh, pogledal ta primer in ko je prvič to pogledal, se je primer zdel jasen, zato smo se odločili, da bomo odzeli imuniteto. Ampak od takrat smo dobili nove dokaze. Ne samo te uh, uh, objave v Wikileaks, ki jih je omenil kolega Rabkaj. Tudi nekdani premijer Brazavska si je priznal, da so nekateri vplivni ljudje napačno obtožili našega kolega. Sedaj pa smo tudi dobili uh, to, um, sporočila predsednika Adnankosa, kar so nekateri zdeli že skozi pred petimi leti, so varnostne uh, službe pritiskale na predsednika, da je obrnil tok pravice proti našemu kolegu. Zato tokrat v odboru pet članov glasovalo v podporo uh, zahteve kolega Uspaskiča in devet proti. Zato pravim, da je on tukaj tarča politično uh, motivirane kampanje, ker bi njega in njegovo stranko izrinili iz uh, osrednje politike. Zato pozivam kolega, da danes glasujemo za to, da se mu spostavi imuniteta. You, Hvala. Naslednji govornik, Valdemar Tomaševski, v imenu ECR-ja. Gospod predsednik, kolegi. Vprašanje je seveda zelo kompleksno, na drugi strani pa je zelo jasno. Gospod Uspaskič je žrtav poravnavanja med različnimi političnimi strankami. Poročevalec nekako predstavlja stališče trenutne vodilne večine v Litvi ampak čisto jasno, to so isti ljudje, ki poskušajo izreniti gospoda Uspaskiča iz politike. In zato je tudi to tako zapleteno. In zato je tudi glasovanje v odboru potekalo tako, kot je. LS je glasovala tako, kot pač je, kajti gospod Landsbergis je upleten v ta primer. Ampak seveda, čisto jasno, bolševizem ne sme vladati v Evropskem parlamentu. To je tukaj zelo jasno označeno kot politični premjer in moja skupina bi glasovala za to, da se mu spostavi imuniteta. Sedaj pa. No ja, Ponovno, gospod Rabkaj kot predstavnik socialistov, pa tudi kot poročevalec. Že dolgo časa se ukvarjam s tem in uh, nisem ravno vesel, da, da pač to počnem. Treba je pa stvari dobro opraviti. Večina v odboru prvič in drugič, ko ste rekli, ne dokazuje, da smo mi, to, kar smo mi storili, da temeli na nekih napačnih sklepih. Jaz ne želim soditi o njegovi vlogi v Litvi, tudi vaša naloga ni to. Vprašanje pa je, ali je eh, smo mi dobro razsodili o pogojih, da ali ne. In pokazati moramo tudi, eh, oziroma dokazati moramo to. Dokazov o tem pa nimamo. Govorili ste o bolševizmu in tako naprej, ampak pustimo te stvari ob strani. Kaj moramo sedaj storiti? Priti moramo do resnice in jasno povedati, eh, ne sicer to, ali je kriv ali ne, ker to ni tukaj relevantno, gre za to, ali ima pravice za svobodno izražanje političnega mnenja ali je pod kakšnim političnim pritiskih. Ne in ne, v obeh primerjih. Zato odločitev odbora ostaja takšna, kot je in zato priporočam, da temu sledite. Hvala lepa. Gospod Rabkaj, s tem zapiram oziroma zaključujem skupno razpravo o tem. O tem bomo glasovali jutri ob 12. Naslednja točka je zelo pomembna za nas vse. To je priprava za sedem Evropskega sveta, ki bo 8. in 9. decembra 2011. Ta razprava je zelo pomembna in pomembno je, da razpravljamo o vseh različnih vidikih